o splošnem položaju, pa tudi o posamičnih primerjih, ki ste jih omenili v razpravi. Hvala lepa. Hvala lepa, komisar Levandovski. Onesli ste šest predlogov resolucij in razprava je s tem zaključena. Ko bomo opravili tri razprave, bomo glasovali. Naslednja točka na dnevnem redu je Azerbajdžan, primer Ilgarja Mamadova. Najprej bom dal besedo avtorjem. Prva dobi besedo kolegica Geringer de Odenberg. Hvala lepa, gospod predsedojoči. To ne bi bilo leto spremembe na boljše, kajti eh, jeseni so napovedane predsedniške volitve. In zato uh, je toliko bolj znemirjujoče, da sedaj postopajo proti opoziciji, kajti zapirajo predstavnike opozicije. Naprimer so zaprli direktorja šole Sveta Evrope za politične študije v Bakaju. V Bakujo. To je toliko slabše, kajti eh, Azerbajdžan naj bi prevzel tudi eh, predsedstvo v sistemu rotovanja, eh, v sistemu menjave predsedstev. Zahtevamo, da se izpustijo vsi kritike oblasti in oblasti morajo tako začeti uvajati reforme pravosodnega sistema. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Hefner za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi. Oktobra letos bodo v Azerbajdžanu potekale volitve in sicer po desetletjih režima družine Ali. Ilgam Mamadov, predsednik opozicijskega gibanja Real, pa je napovedal kandidaturo za predsednika. Na začetku leta so v Ismaili, to je mesto v Azerbajdžanu, potekale, potekale demonstracije. In po teh oporih je Mamadov obiskal mesto, govoril je z udeleženci, z novinarji in tako naprej. Kasneje pa so ga prijeli in so ga obtužili hujskanja k nemirom, k upiranju. Od takrat pa je v zaporu in se ne more pripravljati na volitve. To je samo eden od neštitih primerov v Azerbajdžanu, ko ljudje enostavno izginejo, izginejo v zaporu, čeprav jim ne morejo ničesar dokazati samo zato, ker so izrazili svoje politično mnenje, ki je drugačno od stališča režima. Azerbajdžan se zanima za tesno sodelovanje za Evropsko unijo. Tudi Evropska unija se zanima za tesnejše sodelovanje. Ampak jasno je treba povedati sledeče. Središče sodelovanja tudi v vzhodnem partnerstvu in pa v središču pridružitvenega sporazuma mora biti spoštovanje človekovih pravic, demokracije, svobode posameznikov, dostojanstva ljudi, svoboda združevanja, svoboda tiska in brez spoštovanja teh skupnih vrednot ne more priti do sodelovanja. Hvala lepa, kolega Hefner. Sedaj pa za eno minuto kolegica Šake. Hvala lepa, predsedujoči, komisar, kolegice in kolegi. Azerbajdžan se je zavezal k spoštovanju človekovih pravic, temeljnih svoboščin in pa vladavine prava v kontekstu eh, vzhodnega partnerstva. Je član OVSE in pa sveta Evrope. Toda eh, to ne sme ostati na papirju. Azerbajdžan mora tudi ukrepati kajti eh, tam obstaja velik pritisk na civilno družbo in medije in to je treba končati. Ilgarja Mamadova bi morali eh, izpustiti in opustiti eh, obtožbe proti njemu. Tam se tudi preprečuje združevanje in to je nesprejemljivo. Pozivam gospoda Barosa, da omeni te teme, ko se bo srečal s predsednikom Alijem junija. Mislim, da gospodarski interesi ne smijo zasenčiti pomena človekovih pravic. Ljudje v Azerbajdžanu uh, se ozirajo proti Evropski uniji kot k skupnosti vrednot in ne smemo jih razočarati, eh, kajti tudi eh, Azerbajdžanci si zaslužijo, da se spoštujajo in zaščitijo njihove temeljne pravice. Hvala lepa. Hvala lepa, kolegica Šake. Sedaj pa kolega Kabrnoh. Spoštovani gospod predsedujoči. Nisem avtor, prosim, na to popravite na ekranu. V našem predlogu za rezolucijo bi morali pozvati azerbajdžanske oblasti, da naj hitro opravijo s primerom Ilgarja Mamadova. E, nujno ga je treba izpustiti iz pripora predsedniški kandidat bi moral dobiti pravico, da eh, kandidira, da je izvoljen, hkrati pa bi moral tudi dobiti možnost, da vodi predvoljivno kampanjo. V primeru Ilgarja Mamadova bi se morali izogniti temu, da bi omenjali a, eh, svobodne volitve, svobodo medijev urad OECD. Imamo odbore in delegacije, ki uh, naj počno te stvari. Član, ampak videti je, da člane Evropskega parlamenta to ne zanima. Vielen Dank, Herr Kollege, Kollege Zabernoch. Es folgt für eineinhalb Minuten Frau Kollegin. Eine blaue Karte, Herr Kollege. Aha, äh, eh, modre Kartonček, Kollege Posselt gospod predsedajoči. Kolega bi rad vprašal sledeče. Ali se lahko uživi v naš, v naš položaj? Um, pred letom 1991 smo se zauzeli za človekove pravice vzhodno od železne zavese. Ehm, nismo se opirali na uh, sivo diplomacijo in uh, tega nismo počeli takrat in tega ne želimo početi zdaj. Želite odgovoriti? Na noben način. Na noben način ne želim povedati, da ne bi smeli ščititi človekovih pravic. Bil sem samo nekoliko presenečen, kajti uh, moral sem prekiniti dialoge kot predsedojoče delegacije v Bakuju, kajti za izjemo enega kolega nobeden od uh, evropskih poslancev ni želel iti v Baku, da bi se tam pogajal o človekovih pravicah. Zato je bilo treba delegacijo preložiti. Pred enim letom smo se pogovarjali v Bruslju. Noben poslanec Evropskega parlamenta eh, ni prišel na te pogovore. In tam bi morali govoriti o človekovih pravicah. Ne bi smeli takrat govoriti samo o enem posamezniku. Čeprav se tudi seveda ne strinjam s tem, kako se z njim ravna. Hvala lepa, kolega Kabrnoh. Nekaj je bilo narobe, nemško tolmačenje smo imeli na kanalu 2. Sedaj pa dam eh, koli, besedo kolegici Turn und Hohenstein. Um Se opravičujem. Na vrsti je še kolegica Veržija za minuto in pol. Euh, Gospod predsedujoči.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 pa tudi tisk so pod pritiskom. Gospod Mamadov je samo zadnji primer za te politične aretacije. Zato se upravičeno eh, upiramo oziroma opozarjamo na to, ampak dvema mesecema so tudi v Azerbajdžanu za to, da so pregnali miroljubne protestnike uporabili suzivec in nasilje. Že od leta 1999 imamo partnerski sporozum, sedaj naj bi podpisali oziroma pogajate se o sporozumu o pridruževanju, vendar kaj se bomo od tega naučili? Vsaj minimum demokracije morajo ohraniti. Kakšne so naše zahteve. Naučiti se moramo lekcije iz preteklosti. Enak sporozum o pridruževanju, kot ga imamo s Tunizijo. Ne vem, gospod Levandovski, odgovorite, prosim, to nima nobenega smisla. Hvala lepa, gospod Veržija. Sedaj pa gospod Tun und Hoenstein za minuto. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. E, Najlepsza chwała, gospod predsedujący. to, da nasprotnike dajo v zapor, da mučijo potencijalne predsednike, vse to je škandalozno. Še posebej glede na to, da se takšne stvari dogajajo v državi, ki se predstavlja kot demokratična država. Azerbajdžan je v svetu Evrope kmalu bo prevzel predsedstvo v letu 2014. Je tudi država članica vzhodnega partnerstva. Pogajanja med Evropsko unijo in Azerbajdžanom o pridružitvenem sporazumu potekajo. Sedaj pa imamo predsedniškega kandidata, ki se je znašel v zaboru, zaporu. Zlorabljajo ga. Številni so želeli strožji predlog rezolucije. Eh, v obram, obran eh, Ilgarja Mamadova in sama to podpiram. Hvala lepa gospod Tunon Hohenstein. Toliko o avtorjih, sedaj pa govorniki v imenu vlastnih skupin, sedaj pa gospod Mokove za minuto. Lepre šedinte. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Obsojam oduzem prostosti Ilgarju Mamadovu 4, 4, 4. februarja po mirnih protestih. Nobenih argumentov nismo slišali za to uh, aretacijo. Lažne obtožbe so bile vložene zoper njega. Obtožujejo ga nekakšnega spodbujanja, hu huiskanja k nasilju. Protesti so bili mirni in po mojem bi morali imeti vsi ljudje, možnost, da kritizirajo svojo lastno vlado. Najbolj ironično je, da Ilgarja Mamadova sploh ni bilo na teh protestih. Tam sploh ni bil prisoten. Dejstvo je, da so mu oduzeli prostost in da so njegove pravice kršene. Enako smo videli v Turčiji, enako se dogaja v Rusiji. Boriti se moramo z demokracijo iz dneva v dan.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 o človekovih pravicah, brez da bi razrešil vprašanje političnih zapornikov. Tam ni nobene svobode medijev, dostop do interneta je omejen, omejeno je tudi delovanje nevladnih organizacij in eh, kršena je pravica do svobode eh, združevanja. Mediji, novinari morajo svoje delo upravljati Varno dostop do interneta, do spleta je bistvenega pomena za demokracijo, za vladavino prava. Bistveno je, da pridružitveni sporazum med Evropsko unijo in Azerbajdžanom odraža svobodo govora, svobodo združevanja, svobodo medijev. In eh, to moramo povedati tudi predsedniku Azerbajdžana. Hvala lepa, gospod Cernetski, za minuto. Donce, pani in panovje. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Sam sem pregledal nekaj številk. 32 nas sedi v tej dvorani. Prosim, gospod Tun in Holnstein, da ne trdi, da pozna stališča tistih, ki jih ni tukaj v dvorani. Tega ne more vedeti. Obstajajo dobri razlogi za to, da nekaterih pač ni tukaj. Tisti, ki smo tukaj, se ne moremo igrati Boga in davkoplačevalcem eh, lagati, da nas je tukaj več kot 750. Le 32 nas je. Gospa Veržija, z levice. Ne bi smela kritizirati moje skupine in gospoda Kavrnoha. Skupina gospe Veržija je govorila o zelo različnih zadevah v preteklosti v primeru človekovih pravic. Hefner. Gospod Hefner je dvignil modri karton. Gospod Cernecki, ali boste odgovorili na to vprašanje? Domnevam, da boste. Zanetski, jih kam gut fešte. Gospod Črnecki, seveda razumem, da želite takoj zapustiti dvorano po svojem prispevku, ampak preden se posvetite drugim dejavnostim, vas lepo prosim, da odgovorite na kratko vprašanje. Vašega prispevka nisem razumel. Če bi ga razumel, potem predlagam oziroma menim, da vi ne razumete pravil parlamentarne demokracije. Mi, ki tu sedimo, smo evropski poslanci in če Evropski parlament zaseda, potem je parlament neodvisen od števila prisotnih. Zato mislim, da ni dobro, da napadate osebno ljudi, še posebej tistih, ki se osebno spopadajo s to temo. Mislim, da ne skrbimo samo za zadeve doma, ampak tudi za zadeve ljudi v drugih državah. Gospod Črnecki, tudi gospa Veržija ima vprašanje za vas ali boste sprejeli njeno vprašanje. Izvolite. Oui, je ne sais pas bien si c'est un carton. Hvala. Ne vem, če gre za postopek modrega kartona ali le za osebni komentar, ampak želel sem se odzvati na to, kar je uh, go, kolega dejal. Če je kolega avtor, potem ne bi smel napadati parlamenta in uh, uradov, ampak eh, svojo politično skupino govorila sem le o raznolikosti političnih skupin, preden napade za druge, bi morali počistiti pred svojim pragom. Gospod Črnetki, izvolite. E, dziękuję bardzo. Mam wrażenie, że. Najlepsza chwała. Zdi se mi, da je gospod Hefner namenoma ne razumel tega, kar sem dejal. Dejal sem, da moramo pokazati spoštovanje 32 poslancem in poslankam, ki so tukaj in ki govorijo v imenu Evropskega parlamenta. Neprimerno je govoriti o tistih poslancih in poslankah, ki jih zaradi različnih razlogov pač ni v dvorani tukaj z nami. Mislim, da, moramo, eh, da morate bolje razumeti moja stališča. Gospa Veržja, nisem govoril o predlogu. Govoril sem o tem, kaj vaši kolegi govorijo o drugih razpravah. Hvala, gospod Črnenski. Sedaj pa za minuto in pol, gospod Žjobro. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Ker je Azerbajdžan pomemben partner Evropske unije, še posebej kar se tiče dobave plina. Projekt Nabuko, če bo kdaj dobil zeleno luč, če bo začel delovati, eh, bo veliko prinesel k mm, energetski, eh, k dobavi eh, energije za Evropske unije. Moramo zmanjšati našo odvisnost od Rusije. Kljub upanju za človekove pravice v Azerbajdžanu je volilni koledar pokazal, da je preostali svet razočaran, še posebej, če je menil, da bodo človekove pravice pokazatelj odnosov med državami. Oktobrske predsedniške volitve so vedno bliže, kandidat opozicije pa je v arestu. To nekako kaže, da predsednik Alijev ni največji demokrat na svetu. Mislim, da moramo zato o tem govoriti, slišati različna stališča in to na pravem kraju. To so stvari, o katerih moramo govoriti glasno in jasno. Zahtevati moramo spoštovanje človekovih pravic, nočemo da Azerbajdžan pade v roke Rusije. Hvala lepa, to so bili govorniki v imenu skupin, sedaj pa drugi govorniki v lastnem imenu, začel bo za minuto gospod Kelly. Hvala, gospod predsedujoči. Rusija in Azerbajdžan imata veliko skupnega, še posebej v povezavi eh, s kršitvami svobode tiska, združevanja in kar se tiče nestrpnosti to je bilo tudi za pričakovati pred volitvami v Azerbajdžanu oktobra, eh, razočarjeni smo nad pristopom vlade in eh, Mamadov je dober primer tega delovanja. Vodja opozicije želel je biti predsedniški kandidat, sedaj pa je zaradi lažnih razlogov v zaporu, kršene so bile njegove eh, pravice in sedaj naj bi bil celo v celici za kaznovanje v zaporu bo, dokler volitve ne bodo zaključene. In to je nespremljivo. Uporabiti moramo vse instrumente, vsa urodja, ki jih imamo na voljo, zato, da zagotovimo njegovo izpustitev iz zapora, tako da bodo lahko potekle volitve, ki bodo pravične. In to je sedaj ključnega pomena. Hvala. Dank, Hvala, gospod Kelly. Sedaj pa gospa Krecu. Osma, alături și eu celor care protestează față de modul. Najlepša hvala strinjam se s tistimi, ki so v razpravi izrazili svoje nestrinjanje glede eh, obravnave Evropske unije strani azerbajdžanskih organov. To, kar se dogaja, je veliko razočaranje. Še posebej glede na to, da bo Azerbajdžan kmalo prevzel predsedstvo Sveta Evrope v naslednjem letu. Ilgar Mamadov predsedniški kandidat, je predmet pregona. In to je jasen znak slabšanja človekovih pravic, pravic v Azerbajdžanu. Azerbajdžan bi moral organizirati demokratične volitve, spoštovati bi morali opozicijo in eh, pri tem ne bi smeli kriminalizirati interneta ter medijev. Pozivam komisarja Barosa, da zagotovi spoštovanje človekovih pravic v drugih državah. To je potrebno omeniti v odnosih z azerbajdžansko vlado in predsednikom. Hvala lepa, gospa Krecu, sedaj pa gospod Migalski za minuto. Dziękuję panie przewodniczący, panie komisarzu, szanowni państwo. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, gospe in gospodje. Azerbajdžan je pomemben regionalni akter v tem delu sveta, je ključni trgo, trgovinski partner Evropske unije in upam, da bo pomen te države še zrasel, še posebej, ko gre za energetiko in dobavo energije. To pa še ne pomeni, da bomo eh, Azerbajdžano pogledali skozi prste, kar se tiče spoštovanja človekovih pravic. Pozivamo k spoštovanju človekovih pravic v Rusiji, ki je naša partnerica, tako rekoč, zato bi morali isto narediti v državi, ki je naš dejanski partner, v Azerbajdžanu. Mislim, da ne smemo napačno tolmačiti gospoda eh, Kabrnoha. On je vodja delegacije, ki deluje na tem področju in če je koga kritiziral, je kritiziral Eh, člane in članice Evropskega parlamenta, tiste, ki ne upravljajo svojega dela. Poslanci in poslanke se namreč ne udeležujejo sestankov. V EKR smo jasni glede tega, zato smo podpisali ta predlog resolucije. Hvala lepa, gospod kolega Migalski. Sedaj pa postopek pritegnite pozornost predsedojočega. Lepo vas prosim vse, vse štiri, eh, da se držite časa za govor. Pet vas je, Dve minuti imamo na voljo, zato prosim, da se držite ene minute. Gospa Esaja začne. Kitoksia, arvoisa puhemies. Mamadov. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Mamadov je politik opozicije, ki že dolgo kritizira vlado zaradi kršitev človekovih pravic. Že prej, v preteklosti, so mu grozili. Februarja so ga aretirali, oduzeli so mu prostost na mirnem shodu in sedaj se mora zoprstaviti lažnim obtožbam pred sodiščem. Human Rights Watch je pozval azerbajdžansko vlado, da vsem predstavi te obtožbe zoper Mamadova in njegovega kolega. To je še posebej pomembno, glede na to, da bo Azerbajdžan kmalo prevzel predsedovanje sveta Evrope. Ne smemo imeti takšne države na čelu eh, institucije za človekove pravice. Hvala, gospa Esaja. Sedaj pa gospa Ujland. You, Hvala, gospod predsedujoči. Kot strateški partner Evropske unije, Azerbajdžan predstavlja jasen gospodarski eh, model, kjer eh, vlada ehm, posvetna družba. Pričakovali bi bolj pragmatičen pristop Evropske unije. Ta resolucija podpira pogajanja med eh, EU in Azerbajdžanom o pridružitvenem sporozumu, obenem pa opominjamo naše azerbajdžanske prijatelje, da morajo spoštovati človekove pravice in vladavino prava. Pozivam k nadaljevanju dobrega, odprtega dialoga z Republiko Azerbajdžanom. Upam, da bomo prispevali k njihovemu približanju eh, tako na eni strani kot na drugi strani. Hvala. Hvala lepa, Ojo, gospa Ojoland. Kolega Kurski nadaljuje. Je, przewodniczący pewną nieproporcjonalność. Najlepsza chwala. Rozprawa je vse obsegajoča. Napadamo Azerbajdžan, ampak razprava o Rusiji ni bila tako naelektrena. Nismo bili tako kritični do Rusije. EU se lahko precej bolje odreže glede tega. V Lizbonski pogodbi imamo vsebovano načelo energetske solidarnosti. Največja država v Evropski uniji, Nemčija, krši načelo energetske solidarnosti. Zgradili so plinovod pod Baltikom do Rusije. Naredili so marsikaj, veliko denarja so plačali Rusiji z Rusijo so sklenili številne pogodbe. Za hrbtom Polski. Govoriti moramo o Magnitskem, o Kordokovskem in drugih. Hvala lepa, gospod Kurski, sedaj pa gospa Korhola. Najlepša hvala. Azerbajdžan se je zavezal k spoštovanju človekovih pravic. Poleg tega bo kmalo prevzel predsedovanje Sveta Evrope v letu 2014. Vodja opozicije Mamadov je bil aretiran pred oktobrskimi predsedniškimi volitvami in to izgleda kot politično dejanje. Pozivamo azerbajdžanske oblasti, da eh, izpustijo Mamadova in mu dajo možnost, pravične obravnave pred sodiščem. Kot v preteklosti, v preteklih resolucijah o Azerbajdžanu moramo tudi tukaj govoriti o svobodi medijev. Ne sme biti nadlegovanja, ne sme priti do aretacij eh, predstavnikov opozicije. In eh, Evropska služba za zunanje delovanje mora narediti vse za to, da se zagotovi spoštovanje človekovih pravic. Hvala lepa. Gospa Hibner bo zaključila. Panie przewodniczący, panie komisarzu. Najlepsza chwała, gospod przewodniczący, gospod komisar. Danes se oglašam o Azerbajdžanu, še eni državi, ki se želi pridružiti Evropski uniji. In v tej državi se preganja tiste, ki imajo drugačna politična stališča. Tokrat govorimo o Ilgarju Mamadovu, o politiko, ki je predsedniški kandidat opozicije vrgli so ga v keho kot navadnega kriminalca, kot morilca. In to je vodja opozicije. Aretacija Mamadova je pomenila veliko zaskrbljenosti v Azerbajdžanu, Evropski uniji in drugot po svetu. V začetku maja je svet Evrope pozval azerbajdžanske oblasti, da izpustijo vse politične zapornike a vse skupaj je padlo na gluha ušesa in to je škandalozno, glede na to, da bo ta država prevzela predsedovanje Sveta Evrope za šest mesecev v naslednjem letu. Hvala lepa, gospa Hibner. S tem je postopka pritegnite pozornost predsedojočega. Konec na koncu bo spregovoril še gospod Levandovski. Gospod predsedojoči, gospe in gospodje, še enkrat vas nagovarjam v imenu visoke predstavnice Cathy Ashton. Rad bi se zahvalil poslancem in poslankam tega parlamenta za njihovo zanimanje za to temo. Zabeležil sem se njihove komentarje. Primer gospoda Mamadova je zelo resen in zato se mu moramo posvetiti v Evropskem uniju, glede na to, Evropske unije, glede na to, kako so ga obravnavali. Drugič, to je tudi zelo pomemben primer za področje eh, svobode opozicije v tem volilnem svetu. Zaskrbljeni smo zaradi eh, izoliranja gospoda Mamadova, ki ga družina komaj da lahko obiskuje, ne more sprejemati hrane zunaj zapora ker je Mamado v zaporu, verjetno ne bo mogel kandidirati na predsedniških volitvah, ki se bližajo. Naj vam da zagotovim, da tako eh, visoka predstavnica Catherine Ashton kot tudi komisar File spremljata politični razvoj dogodkov, srečujeta se z voditelji Azerbajdžana in v dveh jasnih eh, javnih izjavah sta govorila o eh, politični preglednosti, o spoštovanju človekovih pravic. Nismo tiho. O tem govorimo. In to je usklajeno tudi s konceptom globoke demokracije v našem evropskem prostoru. Ampak tukaj ne gre zgolj za tehnične podrobnosti volilnega procesa. Gre za kršitev tistih temeljnih pravic politikov, državljanov do interakcije, do jasnih političnih stališč do razširjanja teh stališč eh, prek medijev, prek interneta. Kot v primeru eh, Ruske federacije, tudi tukaj govorimo o vprašanju pravnega sistema, pravosodja. Ne gre le za primer Mamadova. Tudi ta sistem je predmet našega dialoga z Azerbajdžanom in kot smo omenili v tem parlamentu, je to zelo pomemben partner za Evropsko unijo. Ampak ustrezno, eh, dobro razvito ehm, ravnotežje v odnosu je nujnega pomena. Resolucija tega parlamenta bo brez dvoma upoštevana zakonodaje na področju obrekovanja, svobode eh, zbiranja in eh, volilni zakonik. To so stvari, o katerih bomo govorili. Naj vam zagotovim, da tesno spremljamo razvoj dogodkov v Azerbajdžanu. To delo upravlja delegacija Evropske unije, ki se je srečala z gospodom Omadovom 4. Eh, aprila. Tesno smo v stiku tudi Eh, z delodajalcem in z družino gospoda Mamadova. Tukaj gre tudi za primer gospoda Tofika Jakubluja, ki je bil pridržan. Delegacija Evropske unije v Bakoju je eh, ta teden obiskala gospoda Jakubluja in kot v primeru Mamadov, tudi v tem primeru še naprej spremljamo in posredujemo v vseh zadevnih eh, primerjih, tesno spremljamo razvoj dogodkov v Azerbajdžanu. Najlepša hvala. Danka, komisar Levandovski. Hvala, gospod Levandovski. S tem je razprave konec. Šest osnutkov resolucij smo dobili, glasovali bomo po naslednji razpravi. Zadnja točka na dnevnem redu je razprava.